Euh, dober dan ponovno dober dan nadaljujemo z sejo na voljo je zapisnik od včeraj ali so kakšne pripombe ne s tem je zapisnik sprejet imam še neko napoved